z dnem 25. februar 2011 tudi prekinjamo mandat obema omenjenima poslancema. In še zadnje obvestilo, podpis zakonodajnih aktov, ki so bili sprejeti v običajnem zakonodajnem postopku. Obveščam, obveščam vas, da bova v sredo s predsednikom sveta podpisala štiri pravne akte, ki smo jih sprejeli v običajnem zakonodajnem postopku v skladu z pravilom 74 poslovnika Evropskega parlamenta. Naslovi teh zakonodajnih aktov bodo objavljeni v zapisniku današnjega zasedanja. Torej, naslovi teh aktov bodo objavljeni v zapisniku, gre za štiri pravne akte, naslovi pa, kot rečeno, bodo objavljeni v zapisniku današnje seje. Tako, prehajamo na določitev dnevnega reda za to tedensko zasedanje. Dokončni osnutek